Turčije za leto 2013 izjavi sveta in komisije. Najprej bi prosila ministra Kurkolasa, da a, pravzame besedo. Hvala lepa. V imenu predsedstva bi se rada zahvalil Eh, Evropskemu parlamentu zlasti pa poročevalki Oman Reuten za delo. Resolucija podarja številne točke in pa številne, številne vprašanja. In eh, besedilo prihaja v pravem trenutku eh, za odnose med Evropsko unijo in pa Turčijo. Svet poudarja pomen odnosov med Evropsko unijo in Turčijo. Turčija je država kandidatka za pristop k Evropski uniji in je pomembna partnerica za zelo dinamičnim gospodarstvom. Torej, aktivna ja, predpristopna pogajanja, ki temeljijo na pogojih, predstavljajo priložnost za prestop na nadaljno raven. Zato pozdravljam regionalno politiko in pa koordinacijo oziroma pozdravljam um, uh, poglavje o regionalni politiki, ki je bilo odprto v preteklem letu. Svet še naprej pomaga Turčiji pri njenih reformah. in poskuša zagotoviti eh, to, da obstajajo varovala za potrebno ravnotežje, vladavina prava, človekove pravice. Vse to bi moralo vključevati tudi pravice tistih, eh, ki so, eh, predstavljajo manjšine. Vse mora temeljiti na evropskih merilih, to je poglavitnega pomena. Svet pozitivno ocenjuje dejavno civilno družbo v Turčiji, ki se je pojavila. Podpreti jo je treba. In to je zelo pomemben dejavnik v tem primeru. Zelo pozdravljamo tudi eh, druge pozitivne razvoje. Med drugim lahko eh, omenim ustanovitev, teles, kot je naprimer varok za človekove pravice. Potem imamo tukaj tudi ja, državni organ za človekove pravice. Turčija pa je sprejela tudi ukrepe na področju ženskih pravic in pa na področju enakosti med moškimi in ženskami. Toda, potrebna so še nadaljne prizadevanja, zlasti kar se tiče spoštovanja temeljnih pravic in svoboščin v Turčiji in sicer na področju zakonodaje in pa v praksi. Naj omenim pravico do govora, pravico do združevanja, pravico do veroizpovedi in pa tudi pravico do uporabe sredstev. Pretirana uporaba sile se strani oblasti proti demonstrantom, bi morale biti predmet eh, preiskave in nadzora. Ne sme se eh, omejevati eh, pravice tiska, kajte obstajajo tudi, kajte v Turčiji preganjajo tudi izgovornike človekovih pravic in pa novinarje. Pogosto se prepovedujejo tudi spletne strani. In pa Na široko se interpretirajo zakoni eh, o boju proti terorizmu in pa kriminalu. Vse to so stvari, ki sprožajo skrb. Dovolite, da povdarim sledeče. Določene stvari skrbijo a, eh, Evropsko unijo in o teh zadevah je Evropska unija spregovorila na sestanku med Erdoganom, a, eh, ko je 21. januarja obiskal a, Brusel. A, Van Rompuy je omenil nedavne dogodke v Turčiji in podal tudi eh, dosledno eh, sporočilo emisijskemu predsedniku Erdoganu o zaskrbljenosti Evropske unije v zvezi z načelom ločitve oblasti in pa eh, skrbi v zvezi z neodvisnostjo sodstva. Povdaril pa je tudi to, da Turčija potrebuje um, delujočo policijo. Na tem sestanku smo povdarili, da se je Turčija kot kandidatka zavezala političnim merilom za pristop in zato ne sme delati korakov nazaj. Zagotoviti mora, da bo pravosodje lahko nepristransko delovalo brez preferenc in sicer na nepristranski in pregleden način. Od Turčije pričakujemo, da si bo prizadevala za izpolnjevanje kopenhagenskih meril. Izpolnjevanje teh meril je pomembno, hkrati je to tudi absolutni pogoj za eh, pristopni postopek. To bo koristilo Turčiji in to bo zadovoljilo tudi prečakovanja turških državljanov. Dovolite, da nakratko omenim še to, kaj se dogaja v odnosih med EU in Turčijo v drugih sektorjih. Pozdravljamo podpis sporazuma o ponovnem sprejemu, to se je zgodilo v preteklem letu in pričakujemo tudi polno izvajanje tega sporazuma. Prišlo pa je tudi do napredka, oziroma napredek pri eh, vizumski liberalizaciji je odvisen od napredka na tem področju. To pa bo odvisno tudi od eh, pravilnega eh, izvajanja predpogojev, ki so del načrta in o tem, torej to je določil Evropski svet glede na to, da je Turčija tranzitna država za nezakonito priseljevanje v smeri Evropske unije, je pravilno izvajanje dvostranskega sporazuma o ponovnem sprejemu in pa vseh relevantnih klauzul prioriteta. V tem kontekstu je eh, sprejetje eh, zakona o eh, mednarodni zaščiti je želo velik eh, korak naprej na področju azila. Turčija se mora zavezati k temu, da bo ohranjala dobre sosedske odnose s sosednjimi državami in da bo eh, spoštovala oziroma izvajala vse, kar je podpisala v zavezah eh, odnosu do Evropske unije. Turčija ne sme groziti nobeni državi članici in ne sme predstavljati noben vir napetosti, kar bi lahko ogrožalo dobre sosedske odnose. Poštovati moramo eh, suverene pravice držav članic in to vključuje dvostranske sporazume in pa tudi izkoriščanje energetskih virov in drugih virov. Tu bi morali vključiti tudi pogodbo o mednarodnem pomorskem plavu. Svet je povdaril potrebo po tem, da se spoštuje suverenost države članice do voda. Obžalujemo, globoko obžalujemo dejstvo, da Turčija ne glede na podpis ne izvaja dodatnega protokola k pristopnemu sporazumu, ne na enak način kot druge države članice, kajti če bi to storila, potem bi to spodbodlo eh, pogajalski proces. Bolj pozitivno pa je sledeče dejstvo. Nadaljujejo se uh, pogovori o, rešitvu, o mirni rešitvi ciprskega konflikta. Upošteva se tudi eh, resolucija eh, Varnostnega sveta Združenih narodov in pa pravila Evropske unije. Radi bi podprli Turčijo pred tem in pričakujemo od Turčije, da bo dejavno podprla ta pogajanja in da bo podprla tudi sporazum o naselbinah kajti to bo naj, poglavitnega pomena. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo komisar Fila. Spoštovana gospa predsedajoča, predstavnik predsedstva, kolegice in kolegi. Najprej bi se rad zahvalil gospe Omen Reuten za visoko kakovostno poročilo in pa za nenehni pristove, prispevek Evropske evropskega parlamenta k tem odnosom oziroma k temu postopku. V veselje mi je bilo sodelovati z vami. Odnose med Evropsko unijo in Turčijo temeljijo na številnih strateških temeljih in eh, pristopni postopek je gotovo osrednjega pomena. To, da so tudi druge stvari, ki so izrednega pomena, naprimer naš dialog in pa sodelovanje na področju zunanje politike, potem so tukaj naši trgovinski odnosi, potem pa tudi eh, sodelovanje pri mobilnosti in preseljevanju, pa tudi naš dialog o energetskih vprašanjih. Vse to so vidiki, eh, ki so razlog za to, da je Turčija tako posebna država za Evropsko unijo. V preteklih letih smo doživeli pozitiven razvoj, hkrati pa obstajajo tudi stvari, zaradi katerih smo lahko resno eh, zaskrbljeni. Nekaj pozitivnega je to, da smo odprli eh, pogajanja ehm, v zvezi s eh, poglavjem glede regionalne politike. Prvo poglavje se je odprlo pred več kot pred tremi leti. Podpisali smo sporazum o ponovnem sprejemu in sprožili smo tudi dialog o vizumski liberalizaciji. Sprožili smo tudi oceno Carinske unije, zato da bi ocenili šibke in močne točke, zato da bi imeli še več od eh, naših eh, dolgotrajnih trgovinskih odnosov. Svetovna banka je pripravila poročilo in eh, to poročilo bo predstavljeno odboru INTA Evropskega parlamenta 20. marca. Evropska unija in Turčija še naprej vodite intenziven dialog o zunani politiki in ne nazadnje je Turčija odigrala poglavitno ulogo pri ponovnem eh, začetku eh, pogovorov o naselbinah na Cipru. Žal pa, kot sem že dejal, obstajajo tudi razlogi za resno skrb. In ti so predvsem povezani z vladnim odzivom na eh, nedavne obtožbe o korupciji. Zlasti se to nanaša na sprejem zakonodaje, ki zadeva delovanje pravosodja in pa svobodo izražanja. Javno sem izrazil svojo skrb, hkrati pa sem o tem govoril tudi sa svojimi tuškimi sogovorniki. Takrat, ko sem govoril za ministrom za zunanje zadeve Davo Toglujem in pa ko sem govoril za ministrom za zadeve Evropske unije, ministrom Čavusoglujem. Načeloma bomo poročali o tem razvoju in sicer tudi eh, oktobra, ko eh, bomo dobili nove, novo poročilo o napredku a, eh, Turčije. Še naprej a, se nameravam globoko in odločno, potrpežljivo in odkrito ukvarjati sa Turčijo a, in govoriti z njo o a, vladavini prava in pa o temeljnih pravicah. To, da spremeniti moramo način našega sodelovanja, zato da bi zagotovili to, da eh, bo šel razvoj in pa da bodo šle različne politike v pravi smeri. Naprimer, tesneje bi morali sodelovati preden eh, se načrtuje zakonodaja in preden se ta eh, osnuje. Komisija bo Turčijo nagovorila v zvezi s tem v prihajajočih tednih, tako da bomo zagotovili, da enako razumemo načela našega sodelovanja. To je edini način, da bo Evropska unija še naprej ostala um, podlaga za reforme v Turčiji in da bomo podprli vse tiste v Turčiji, ki zahtevajo več svobode in več demokracije. Medtem pa bom še naprej pozival svet naj končno oblikuje načrt ali pa odprta merila za, eh, poglavje, na, za 23. poglavje pristopnih pogajanj. Zato je Turčja sama prosila, torej, um, lotimo se konstruktivnega dialoga, zato da bomo dosegli rezultate na tem ključnem področju. Hvala lepa. Hvala lepa, komisar Füle. In sedaj dobi v imenu Evropske ljudske stranke besedo gospa Omen Reuten. Um, najlepša hvala gospa predsedujoča gospa predsedujoča najprej bi se rada zahvalila za vse pohvale ki sem jih slišala skupaj z kolegi sem poskušala da doseči to, da bi to poročilo o napredku postalo instrument za vzpostavitev dialoga z Turčijo. Želeli smo izraziti vso potrebno kritiko, vendar na pravičen način. Mislim, da se to odraža tudi v eh, tem poročilu, ki ga trenutno obravnavamo. Gospa predsedujoča, pomembno je, da ima Evropska unija dobre odnose s Turčijo. Zakaj? Ker je Turčija naša strateška partnerica in to strateška partnerica v regiji, eh, kjer smo bili v zadnjih letih priča številnim pretresom. Turčija je obljubila, da bo izvedla reforme in reforme mora izvesti v korist lastnih državljanov, ne v našo korist. In za izvajanjem reform so pričeli. Kljub temu pa smo zaradi situacije v Turčiji zaskrbljeni. Vse skupaj se je začelo z dogodki v parku Gizi. Takrat eh, je umrl turški državljan, ki eh, ga je zadela granata. In danes bi rada počastila tudi njegov spomin. Kritični moramo biti do dogajanja v Turčiji. Imamo obljube turške vlade, obljube, da bo vzpostavljena pravna država. In k pravni državi seveda spada tudi neodvisno sodstvo. Trenutno več ni nobene prave razdelitve moči. Potrebno je zagotoviti spoštovanje državljanskih svoboščin, človekovih pravic, poleg tega pa je potrebno zagotoviti tudi svobodo govora. Do decembra smo izhajali iz tega, da bi z reformami lahko zagotovili neodvisnost sodstva, ampak eh, sedaj je prišlo do nazadovanja. Sedaj pa želimo konstruktiven dialog z Turčijo. In ta dialog se ne sme nanašati samo na zakonodajo, ki je že bila sprejeta, ampak tudi na prihodnost. Zauzimamo se za vrednote in načela. In, uh, Uresničitev vrednot in načel želimo tudi v Turčiji. Hvala lepa, gospod Omen Rojten, sedaj pa gospod Objol s imenom socialistov in demokratov. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Kot poročevalec v senci eh, za to poročilo bi najprej izrazil svoje zadovoljstvo z potekom celotnega postopka pri pripravi tega poročila. Mislim, da je to zelo dobro poročilo, eh, ki je eh, tudi zelo dobro zastavljeno in v katerem so zelo jasno zapisani naši cilji. Nažalost pa ne morem biti enako zadovoljen, kar zadeva situacijo v Turčiji. V preteklem letu in na preteklo leto se to poročilo tudi nanaša, na je prišlo do številnih negativnih dogodkov. Kljub eh, demokratičnim protestom civilne družbe moramo ugotoviti, da so bili ti protesti krvavo zatrti. Berkan je devet mesecev ležal v komi v bolnišnici, danes pa je umrl. Poškodovan je bil v takratnih protestih in zato mislim, da bi morali počastiti njegov spomin in upozoriti na to, da se kaj podobnega v državi več ne smi zgoditi. Tudi vlada se je znašla v težavni situaciji. Prišlo je do številnih škandalov, več ministrov je moralo odstopiti, novinari in predstavniki medijev so imeli težavno nalogo, in trenutno vlada precejšna negotovost, kar zadeva prihodnost Turčije. V tem trenutku se odvijajo zelo pomembni dogodki, ne vemo, kaj se bo zgodilo pri lokalnih in predsedniških volitvah. Vse to bo ključnega pomena za prihodnost Turčije. V tem trenutku je praktično nemogoče karkoli napovedovati. Menim torej, da moramo pri tem uporabljati načelo preprečevanja. Ospreti se moramo na naše vrednote, na naša načela, izraziti moramo dobro voljo, hkrati pa moramo tudi kritično predstaviti naše mnenje. Najlepša hvala, vse bi prosila, da se držite časa za govor. Sedaj pa je na vrsti kolega Lambsdorff v imenu skupine Alde. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Turčija je zelo pomembna soseda, eh, zelo velika in zelo ponosna država, številni Turki živijo pri nas v Evropski uniji. V celotni razpravi o pristopu Turčije k Evropski uniji za nas liberalce vera nikoli ni igrala pomembne vloge in vesel sem, da je bilo sodelovanje z poročevalko vedno zelo dobro eh, in da smo se zmeraj osredotočili zgolj na politične vidike. Zato se zahvaljujem Rii Omen Reuten za odlično sodelovanje. Kar pa je za liberalce pomembno, je svoboda. In svoboda je ogrožena v Turčiji. Več novinarjev je v zaporu eh, v Turčiji kot pa na kitajskem predsednik eh, grozi na spletu, eh, da bo preprečil dostop do eh, Facebooka in YouTuba. Civilna družba ima precej omejeno delovanje zaradi določil, ki so, sprejeta, ki so bila sprejeta v Turčiji in to je nespremljivo. Neodvisnost sodstva, svoboda sodnikov, da neodvisno odločajo, to sta dva zelo pomembna vidika. Sodstvo eh, se je uprlo razširjeni korupciji v vladi in eh, potem so bili sprejeti številni prisilni in omejujoči zakoni. To je zaskrbljujoče. Za Turčijo moramo sodelovati. Kot sem dejal, je to velika in ponosna država. Sodelovati moramo na področju energetike, na področju zunanjih odnosov. Turčija je veliko storila tudi za sirske begunce, ampak izvajanje reform In pa odnosi med Evropsko unijo in Turčijo, eh, ki eh, so se le poslabšali, me vodijo k odločitvi, da je potrebno pogajanja o pridružitvi zaenkrat zaustaviti, vsaj dokler Turčija ne bo spoštovala temeljnih načel pravosodja. Hvala, hvala lepa. Kolega Lambsdorf, eh, gospod Dartmund bi vam rad zastavil vprašanje. Ga sprejmete? Ja. Hvala lepa. Gospod Lambsdorf. Omenili ste besedico svoboda in svoboščine v vašem govoru. Ali eh, naj bi za Turčijo veljal tudi prosti pretok oseb? Kako ocenjujete število turških državljanov, ki se bodo iz Turčije preselili v Evropo, predvsem v Združeno kraljestvo in pa v Nemčijo? Naj vam pri tem malce pomagam. Leta 2025 bo v Turčiji živelo 19 milijonov državljanov. Hvala lepa, kolega. Za vas imam slabo novico. Svojo kristalno kroglo sem danes eh, pozabil. Ne vem, eh, koliko Turkov bo leta 2025 imelo željo, da se preseli v Severno Evropo, vendar pa to tudi ni odločilnega pomena. Lahko pa izboljšamo pogoje za vstop eh, podjetnikov, študentov in akademikov eh, v Evropsko unijo. Na ta način bi lahko konkretno kaj storili za državljane in za civilno družbo v Turčiji. Dejal sem, da je potrebno pogajanja zaenkrat prekiniti, ampak eh, pri tem gre za naš odnos do vlade, ne pa za naš odnos do državljanov. Najlepša hvala, gospod Lambsdorff, hvala lepa za vaš prispevek. Sedaj pa gospa Keller. Hvala lepa. Zadnji dogodki in pa škandali kažejo, kako zelo pomembno je, da imamo verodostojen pridružitveni postopek. Če države članice ne bi eh, zavračale pristopa Turčije že od samega začetka, potem bi lahko imeli veliko večji vpliv na dogajanje v Turčiji če ne bi želeli. Če se ne bi upirali enotnemu prostoru, kar zadeva pravosodje, trgovino in tako naprej, bi sedaj ne imeli težav na področju pravosodja v Turčiji. Ampak, namesto, da bi bili jasni, kar zadeva človekove pravice, smo eh, začeli izvažati probleme, ki jih imamo eh, sami na področju človekovih pravic v Turčijo, kot recimo z sporazumom o eh, vračanju beguncev dogovorili smo se, da zelo pomembno orodje predstavlja sporazum o opustitvi vizumskega režima oziroma olajšanju vizumskega režima. Ja, prišlo je do napredka, ampak tudi do, nas, do nasilja nad protestniki v parku Gezi, do grozečih izjav na spletu. Tudi sama bi se rada spomnila 15-letnika, ki je danes umrl zaradi poškodb, ki jih je utrpel eh, na omenjenem protestu. Upam, da bodo prihodne volitve mirne in da ne bo novih izbruhov nasilja. Vsak napredek pa zasenčijo tudi škandali na področju korupcije in pa neodvisnosti pravosodnega sistema, vloga Evropske unije bi lahko bila veliko močnejša, če bi imeli zelo jasno perspektivo, kar zadeva pristop Turčije k Evropski uniji. Potem bi imeli veliko večji vpliv. Potem bi lahko dejali, da bomo Turčijo sprejeli med se, če bo izpolnila eh, kriterije iz Kopenhavna. In glede tega moramo podati jasno sporočilo Turčiji. Najlepša hvala. Hvala lepa v imenu skupine EKR kolega Van Orden za minuto in pol. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Z eh, občinskimi volitvami in pa z predsedniškimi volitvami in glede na krizo v državi je zelo jasno, da bo to ključno leto za Turčijo. Tudi v Evropski uniji se moramo vprašati, Katero sporočilo želimo pravzaprav dati Turčiji? Želimo se oddaliti od obsedenosti z politično integracijo, osredotočiti se želimo na gospodarsko rast in na okrepitev eh, konkurenčnosti prost pretok oseb eh, predstavlja eh, veliko zaskrbljenost in eh, Turčiji je ljubše, ljubša zaščita NATO kot pa zmedena evropska obrambna politika. In odnos z Turčijo je v našem interesu. Storiti moramo vse, kar lahko, da bi Turčija ostala stabilno gospodarstvo, sekularna demokracija usmerjena, v, uh, usmerjena na Zahod in pa zaveznica v NATO. Koliko lažje eh, bi bilo za naše državljane sprejeti Turčijo, če bi se ustrezno ukvarjali z vprašanjem enotnega trga in dostopa Turčije do letega in pa z vprašanjem prostega pretoka oseb. Potrebujemo pozitivno sporočilo za Turčijo tudi na eh, področju energetskega vprašanja. Zagotoviti pa je potrebno tudi humanitarno pomoč eh, beguncem in eh, se pogovarjati s Turčijo, kar zadeva združitev Cipra to je vprašanje, ki bo zahtevalo eh, vzpostavitev zaupanja tako na grški, kakor tudi na turški strani. Mislim, da bi lahko grško predsedstvo k temu eh, pripomoglo v večji meri. Uh, Modri karton za vas imamo, gospod Van Orden. Gospod Lambsdorff se je javil k besedi. Gospa predsedujoča, ali bi se strinjali z sledečim predlogom, gospod Van Orden, to je vprašanje, ki sem ga želel zastaviti. Ali se strinjate, da ima Združeno kraljestvo tesne vezi z državami, ki se močno uklepajo politične integracije? Turčija bi eh, bila na enaki ravni kot Združeno kraljestvo, če bi imeli Evropo dve hitrosti. Tisti, ki bi želeli nadaljevati za politično integracijo, pa bi lahko nadaljevali v tej smeri. Ali bi vam to ustrezala? Mikro. Mikrofon, prosim. Gospod Van Orden žal ni vključil mikrofona, zato ga tolmači ne slišimo. Mislim, da imate ponovno prav. Uh, Popolnoma prav, mislim, da bi bila ta obeseditev moji državi všeč. Ni mi je všeč eh, izraz eh, Evropa dveh hitrosti, kajti to nakazuje na to, da bi bile nekatere države hitrejše in druge počasnejše. Eh, bolj eh, bi, bi me všeč več eh, stopenska Evropa, Evropa, v kateri bi imeli večjo možnost izbire. Na ta način bi Turčija seveda lažje postala članica Združeno kraljestvo, pa bi še zmeraj imelo srednjo vlogo. Najlepša hvala v imenu skupine GUE, gospod Hadži Georgijo, za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zmeraj je velik izziv, če moraš spregovoriti za gospodom Van Ordnom, ki je morda najboljši veleposlanik Turčije v skupini ELS. Kar zadeva dogodke v Turčiji, mislim, da moramo biti zaskrbljeni. Ta konflikt, ki se je izrazil danes v Turčiji, mislim, da ne sme voditi v nazadovanje turške družbe. Proces izvajanja reform se mora nadaljevati. Ne sme vključiti zgolj bogatejših državljanov, ampak mora vključiti tudi najšipkejše člene družbe. Tako da ti ne bodo nazadovali nazaj v prejšnje stoletje. Zahvaljujem se poročevalki, seveda. Eh, je mogoče zahtevati še veliko izboljšav. Poglavi 15, 20 in 23 po našem mnenju nikakor ne smemo odpreti, kajti Turčija ne izvaja protokola, ki ga je že podpisala in se nanaša na Republiko Cipr. Hkrati tudi ne priznava suverenosti Cipra. uporaba moči je Turčijo privedla na Cipr, vendar pa naša skupina podpira spravo na Cipru. Vsi na Cipru se soočamo z stresom okupacije in razdelitve, zato pozivamo Evropsko unijo, da pokaže solidarnost in da zagotovi rešitev, ki bo zagotovila otok dveh skupnosti in ki bo omogočila državljanom Cipra, da bodo živeli na demilitariziranem območju. Potrebujemo zagotovila Turčije in ne bi smeli dogovoriti neposredne eh, trgovine z okupiranim ozemljem. Potem pa še resolucija 550, eh, ki se nanaša na Famagusto. To je potrebno uresničiti. Najlepša hvala v imenu skupine Evropa Svoboda in Demokracije, gospod Selevrakos. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Tudi jaz bi rad podprl poročilo kolegice Umen Reuten, ki predstavlja nadaljevanje prejšnjih poročil in dobro opisuje situacijo v državi mislim, da je poročilo celovito in da predstavlja dobro nadaljevanje prejšnjih poročil. Je tudi skladno z prejšnjimi poročili. Turčija je vsekakor zelo pomembna država na Bližnjem vzhodu, vendar pa je še precej oddaljena od evropskih standardov. In vrednot, kot je posem pravilno zapisala poročevalka v svojem poročilu, je situacija v Turčiji zelo zaskrbljujoča. Veliko je škandala, eh, imamo težave za korupcijo, veliko je težav na področju temeljnih človekovih pravic, pa tudi eh, ni ustrezne razdelitve pristojnosti. Videli smo zadnji primer, ko je prišlo do cenzure spleta. Turčija ni podpisala mednarodnih sporazumov. Že osmo leto ne izvajajo pridružitvenega sporazuma za Evropsko unijo in pa priloge eh, k eh, temu sporazumu. Turčija še zmeraj eh, krši teritorijalne pravice Grčije govorim o vstopu v teritorijalne vode Grčije in ne spoštuje pravice vseh držav članic Evropske unije. Leta 2013 je Evropa zagotovila 900 milijonov evrov predpristopne pomoči Turčiji. Mislim, da bi se morali osredotočiti na težave državljanov Evropske unije, namesto da pomagamo Turčiji. Diplomatska govorica je včasih preveč nejasna. Vendar pa ne moremo zanikati dejstev. Prosim, da se držite časa za govor kolega Liseksa minuto in pol. Ne, se opravičujem. Kolega Štasen, oprostite, spregl... kolegica Štasen, oprostite, spregledala sem vas. Hvala lepa gospa predsedujoča. Kot vedno je poročilo o napredku Turčije poročilo, ki ni dovolj jasno. Manjkajo ustrezni zaključki. Turčija ni evropska država in ne sme nikoli pristopiti k Evropski uniji poleg tega se zadeve slabo odvijajo v uh, tej represivni uh, Erdoganovi državi. Prihaja do eh, številnih omejitev, do nespoštovanja načela pravne države in za tem poročilom ne bomo ničesar spremenili. V teh okoliščinah bi moral svet pravzaprav priporočiti, da se pogajanja prekinejo. Vprašanje pa je, ali bo Evropska komisija to spoštovala ali ne. Evropska komisija ignorira vse, kar bi lahko ogrozilo njen eh, priljubljen projekt Turčije. Vendar pa imamo danes islamistično Turčijo, represivno Turčijo, ki nima mesta v Evropski uniji. Grazie. Eh. Najlepša hvala, kolega Lisek, za minuto in pol. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospod minister. Gospod komisar. Danes govorim kot evropejec in kot polski državljan. Zakaj sem dejal, da sem polski državljan? Letos Polska in Turčija obhajata 600. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov. Odnosi med Polsko in Turčijo so bili že od nekdaj zelo dobri. Turčija je bila edina, ki je zaščitila polska veleposlaništva v eh, času druge svetovne vojne. Torej imamo dobro zgodovino. Rad bi, da bi Turčija sprejela vse potrebne ukrepe, da izpolne pogoje za članstvo v Evropski uniji. Kot vsaka država kandidatka mora tudi Turčija izpolniti vse pogoje, vse kopenhavnske kriterije. Pokazati mora, da spoštuje vse evropske vrednote, demokracijo, načelo pravne države in da spoštuje človekove pravice. Dokazati mora, da se je pripravljena boriti proti korupciji. Turčija se mora osredotočiti na vse potrebne reforme, ki bi lahko pospešile pridružitveni proces. Še prav posebej pa se mora osredotočiti na reformo pravosodja. Najlepša hvala. Hvala lepa, kolega Hovic, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi sam bi rad počastil spomin na uh, Belkina Elvina, ki eh, je želel eh, kupiti kruh in je eh, postal žrtev protestov. Star je bil le 15 let in je bil v komi 9 mesecev. To je le še en primer kršitve človekovih pravic v Turčiji. Turčija danes je država, eh, kjer eh, je opozicija zatirana, kjer je veliko korupcije in kjer vlada posega v vsa mogoča področja. Sindikati eh, so skupaj z mednarodno organizacijo sindikatov obsodili zlorabo zakona eh, za boj proti terorizmu. Omejevanje svobode izražanja na spletu predstavlja resno kršitev človekovih pravic in državljanskih svoboščin. Poleg tega tudi ni ustrezne razdelitve moči v državi. Prav tako ni zagotovljena, zagotovljena neodvisnost sodstva. Turčija bi se lahko odrezala veliko boljše. Najlepša hvala, kolega Daf, za minuto in pol. Gospa predsedojoča, kriza turške države se le še zaustruje. Ne nazadnje, tudi zaradi boja med eh, Fetulogulom in pa trenutnim eh, premijejem Erdoganom. In v tem parlamentu ne smemo pozabiti tega vidika krize. Gospod Füle govori o resni zaskrbljenosti, ampak z velikim obžalevanjem moram reči, da je ta zaskrbljenost sedaj tako velika, da Turčija več ne izpolnjuje vsaj ne v zadostni meri Köbenhavnških kriterijev. Jeseni bomo imeli novo Evropsko komisijo in pa nov Evropski parlament, ki bosta morala razmisliti o tem, ali bomo nadaljevali z tem pristopnim procesom, ali je tega sploh še mogoče izvesti. Razmisliti bosta morala tudi o alternativnih možnostih članstva kot nadomestilo za polnopravno članstvo. Morda bo to bolj primerna rešitev tako za Turčijo, kakor tudi za Evropsko unijo. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod Belder za minuto. Najlepša hvala, gospa predstojoča. 18. april 2007 je črni dan za protestantsko skupnost v Turčiji, kajti na ta dan je pet Turkov izvedlo eh, nasilen napad eh, na tri kristjane. Majhna protestantska crkv v Turčiji je še danes pretresena. Konec preteklega tedna je bil sprejet eh, nov zakon oziroma je bilo sprejeto novo zakonsko določilo in teh pet napadalcev je eh, bilo izpuščenih na svobodo. Kot si lahko mislite, je turška protestantska skupnost pretresena, kaj ti, ti kriminalci so eh, tekom procesa grozili kristjanom, odvetnikom, sodnikom in sedaj so svobodni. Protestanti v Turčiji pa se bojijo za svoje življenje. Tukaj imam pismo, ki so mi ga poslali. Bojijo se za svojo varnost. Kje je torej pravna država v Turčiji? Prosim, gospod komisar, pozovite turško vlado, da zagotovi, pravičnost. Več let zapora je bilo obljubljenih eh, za te morilce, sedaj pa so svobodni. Sem tudi predsednik delegacije in ta Islamizem v turških medijih je enostavno nesprejemljiv za državo, ki eh, bi rada bila članica Evropske unije. Ne moremo več molčati. Kolega Štadler za minuto. Jaz bi rad nadaljeval tam, kjer je kolega uh, Belder zaključil. Uh, nekateri uh, so sedaj omenili mladeniča, ki je umrl v protestih. Jaz bi rad uh, omenil enega izmed treh mladeničev, ki jih je pravkar izpostavil uh, kolega Belder. Ure so jih mučili, potem pa so jim uh, prerezali grlo in morilci se prosto sprehajajo. To je Evropska unija, to je Turčija, ki želi vstopiti v Evropsko unijo. To je država, ki dodovoljuje prav vse. Situacija se je od zadnje razprave poslabšala z tem tako imenovanim pravosodnim zakonom, z tako imenovanim internetnim zakonom. V Turčiji je dovoljeno vse in mi jim vse dovoljujemo pri Turčiji je vse to nepomembno. Če bi se podobno zgodili v Rusiji, bi slišali glas, glasna opozorila. Zakaj? Zato, ker je Turčija v našem, ker je sodelovanje s Turčijo v našem gospodarskem in pa političnem interesu. Takšna je morala Evropske unije. Turčija ne spada v Evropsko unijo, nikoli ne bo spadala v Evropsko unijo. In eh, če bo morala Avstrija preprečiti njeno stavbo, bomo to vsekakor storili.

reforme, ki jih mora država eh, izvajati še naprej. Tako, kar zadeva človekove pravice, vladavino zakonov, neodvisnost sodstva, vse to so temelji demokratične strukture evropske države in to mora biti jasno evropsk, eh, turškim politikom, predvsem v tej kočljivi fazi. Poročilo gospi Omen Reuten pa tudi vi, eh, gospod minister, mislim, da ste za hitro odpiranje poglavi 23 in 24. To bi Evropski uniji omogočilo, da eh, se obsežno loti teh tem pod eh, pirem pa tudi podpis eh, sporazuma o ponovnem sprijemu. Turčija ima zaradi Gorbatske lige pomemben položaj zaradi nadziranja kontro, uh, migracijskih tokov v Evropsko unijo. Zato bi, uh, je potrebno tesno usklajevanje z Evropsko unijo. Ne vem, um, kako tesno je to usklajevanje že danes. Trenutno je m, mm, situacija tako v jugu, kot tudi e, na vzhodu zelo razgibana, če razmišljamo o arabski pomladi in o dogajanju v Ukrajini. Zato pa je Turčija kot partner eh, v zvezi s sosedsko politiko lahko tem bolj pomembna. Gospa Kopa, gospa predsedujoča, danes, ko govorimo o evropski perspektivi Turčije, je 15-letni umrl v bolnici v Istanbulu. In sicer za to, ker ga je zadel souzivelec v parku Gezi. On sploh ni bil med protestniki, ampak bil je eh, več kot 200 dni v komi in to tudi kaže, kakšen boj so bili v parku Gezi. Uh, družina je uh, obsodila vlado, ker ščiti eh, tiste, ki so to zakrivili. Moramo videti, kaj se je zgodilo v parku Gizi. Zahtevali so več demokracije, preglednosti, ampak eh, to ni imelo nobenega učinka. Situacija se slabša iz dneva v dan. Eh, gospod Erdogan je na vsak način korumpirana osebnost in tudi režim se vedno bolj odaljuje od tega, kar si želimo. In ta smrt mladinca nas mora voditi do tega, da dvignemo glas eh, predvsem za več demokracije v Turčiji. Gospod Dartmut, eno minuto. Hvala. Geografsko je Turčija 97 odstotno v Aziji, ampak eh, tako kot deluje turška vlada, pa sto odstotno. Tako kot v, eh, na Kubi imajo zakon za omejevanje svobode, eh, razen tega lahko vplivajo na, javne, na državne tožilce. 40 novinarjev je v zaporu v Turčiji trenutno, komisar je v eh, tem arogantnem pristopu rekel, da se s Turčijo pogovarjajo o tem, ampak Turčija Turčije to sploh ne briga, kaj on reče. Torej, civilna družba, eh, novinarji so pod pritiskom. Turčija ni, eh, ne izpolnjuje zahodnih vrednot. Turčija je prevelika, prerevna, prerazlična, preautoritarna, da bi kadarkoli postala članica EU. In eh, žal, eh, glavne stranke v Združenem kraljestvu se zauzimajo za članstvo Turčije v EU, to morajo na vsak način ponovno premisliti. Hvala. Gospod Stojanov, eno minuto. Pogodaj, gospožu predsedatelju, kakav napredek kolegi? Ima... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kakšen napredek, dragi kolegi? ali Turčija priznava armenski genocid ali pa genocid eh, v Bolgariji v petem stoletju, ali priznava pravice eh, beguncev iz leta 1913, ali je ratificirala sporazum o vračanju beguncev. No, pa predimo na eh, bolj pozitivne vidike. Ali je Turčija zatrla gibanje protestnikov z eh, uporabo nasilja? Ali ni Erdogan podoben eh, Janukoviču? Ali Turčija ne zaseda še naprej del Cipra? Kje je torej ta pozitiven napredek? Ali se v Turčiji še naprej izvaja nasilje nad kristijani? Pogajanja za Turčijo bi morala biti takoj prekinjena. Ne, ne Turčiji v Evropski uniji. Hvala. Ko spadžanaku. Hvala. Z veliko pozornostjo sem prisluhnila predsedstvu in tudi komisarju. To poročilo, kar zadeva situacijo v Turčiji, vsebuje mnogo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 se eh, prihaja do dogodkov v parku Gezi, mnogo ljudi je umrlo, mnogo novinarjev v zaporu, potem vprašanje pravosodstva nasplošno, potem veliko drugih dvomov je in vse to uh, uh, izhaja predvsem tudi iz notranjih konfliktov. Mnogo pa je odvisno predvsem tudi od vlade. Torej, naprimer, um, um, um, priznanje protokola iz Ankare. Tu treba Spošto, treba je dvomiti o tem, ali eh, Turčija res spoštuje vse to, kar pravimo tu. In moramo se vprašati, ali eh, lahko postane članica. Eh, če želi Turčija eh, Eh, postati članica, potem se mora spremeniti, ampak Turčija želi postati članica takšna, kot je. In to je politično vprašanje, ki ga je treba oceniti. In sicer je to treba oceniti s političnimi merili. E, torej, Turčija se mogoče izboljšuje na poti v Evropi, mogoče malo površno. E, Ampak kljub temu ostajajo vprašaji in zato moram, se moramo vprašati, ali Turčija želi postati članica ali samo pravi, da želi postati članica. Gospod Sofokleus, eno minuto. Turčija. E, v Turčiji so intelektualci in novinarji v, v zaporu. E, ne sme se svobodno poročati um, ljudje umirajo zaradi ravnanja Erdogana, veliko je škandalov. To ni samo, niso samo govorice, temveč to je realnost. Torej, eh, tam se izvaja protievropska politika, ne spoštuje se mednarodni pravni rit, ne spoštujejo se eh, dekriti Združenih narodov, eh, ne prispevajo k rešitvi ciprskega vprašanja, ne, te zadeve sploh niso uravnotežene. Eh, tu veliko je odprtih vprašanj, predvsem ni eh, dovolj eh, konkretnih predlogov za demokratizacijo države. In to eh, ljudje v Turčiji imajo pričakovanja. Eh, torej ne moremo odpreti eh, poglavja 15, 23 eh, in 24. Eh, kot Evropska unija moramo poslati ta signal. Eh, Eh, Evropska unija mora ostati verodostojna. Hvala, gospod Binev, eno minuto. Zato, gospodin komisar, gospodin Najlepša hvala, gospa predsedojoča, gospod komisar, gospod Kurkulas, dragi kolegi. Na sto eh, tisoče prebivalcev Turčije je dejalo, da demokracije v Turčini, da ni eh, svobode govora. Poleg tega je korupcija prisotna na vseh eh, ravnih. Vlada vpliva na delovanje eh, sodnega sistema. Turčija krši suverenost Bulgarije tem, da izrablja veliko muslimansko manjšino v naši državi za izvajanje neotomanske strategije. Gre za politiko turške države, ki si želi priključiti nekdanje področje otomanskega cesarstva. Turčija tudi ne izvaja korenitih reform, ki bi bile potrebne v eh, pravosodnem sistemu Turčije. Poleg tega pa mora izpostaviti tudi dobro sosedske odnose z Bolgarijo, Grčijo in Ciprom. Gospod Teokaros, eno minuto 30. Hvala, gospa predsedujoča. Sprašujete nas, da moramo verjeti, ampak eh, v, eh, v, v Turčiji je situacija drugačna. Eh, če gledamo turško televizijo, vsi moderatori so obličeni v črno, ne vem, kako dolgo bo to trajalo. Potem pred Ciprom sta dve podmornici v morju. Torej, eh, to, kar pravi veleposlanik Turčije v Evropski uniji Timuniveriti, eh, ki pravi, da je Cipr največja ovira pri eh, vključevanju. Ampak mogoče niso prav razumeli, da je treba rešiti, dejansko rešiti to vprašanje Cipra. Gre vedno, še vedno za zasedbo, za okupacijo Cipra in tako je to treba obravnavati. Ciprski narod si je pričakoval od Evropskega parlamenta, da bodo eh, vzpostavljeni pogoji za rešitev ciprskega vprašanja in da eh, se zato uporabijo temeljne načela Evropske unije, to, eh, torej človekove pravice. Povejte nam torej, Eh, oziroma dajte nam eh, nek namik, kako rešiti cipersko vprašanje, ampak v bistvu smo eh, tu, dajemo alibi za samovoljno ravnanje Turčije. In to ni v skladu z našimi načeli, z načeli Evropske unije. To poročilo je zunaj časa in prostora in mislim, da tudi to velja za našo razpravo. Gospod Boskurt, eno minuto. Gospa Boskurt, eno minuto, hvala. Gospa predsedujoča, mi, ki smo spremljali dogajanje v Turčiji in sicer leta, smo najprej slišali, da obstaja grožna za demokracijo v, v Turčiji. Eh, obstajale so grožne za vojaški odar, udar in eh, potem eh, je prišlo do postopka, potem smo slišali, da je šlo za zaruto, potem seveda smo se zauzemali za izpustitev novinarjev, ampak tisti, ki so eh, um, torej izpustili so nekatere novinarje, pa tudi tiste, ki so umorili, um, umorili naprimer kr, eh, kristjane in zagrešili druga kazniva dejanja. V bistvu je težko verjeti. Um, resnica je nekako odvisna od časopisa, ki ga bereš v Turčiji. In ljudje ne verjamejo več v vladavino zakonov, kar pa je temeljna vrednota EU. Turčija se mora vrniti na eh, pot reform in mora skrbeti. Eh, torej moramo izvesti vse ukrepe, ki bodo zagotovili večje zaupanje Turkov v eh, pravosodje. Eno minuto 30, gospod Štir, gospa predsedujoča, želim najprej čestitati poročevalki, gospi Omen Reuten, o za uravnoteženo poročilo. Turčija je zelo pomembna za Evropsko unijo, pa tudi za Hrvaško, ki Eh, je bliže jugovzhodni Evropi in predvsem računamo tudi s pris, pozitivnim prispevkom Turčije. V 90-ih letih je to pokazala, ko so tesno sodelovali pri stabilizaciji eh, konflikta v Bosni in Hercegovini in tudi danes prispeva k miru v eh, regiji. Pogosto pa slišimo glasove iz najvišjih vrhov, ki grejo v drugo smer, ko gre za turške sfere v bivšem otomanskem cesarstvu. Naprimer, eh, Erdogan je pri zadnjih volitvah povedal, da je njegova zmaga pomembna za Istanbul in za Sarajevo, za Damask in za Ankaro in tako naprej. Ali za Sarajevsko oslobođenje je rekel, da mu je Alija Zedbegovič pred uh, smrtjo dal um, eh, pod nadzor oziroma v skrb Bosno. To si ne pričakujemo od države, ki želi sodelovati v uh, Evropi uh, enakopravnih držav in ne vazalov. Torej, ne gre za vrnitev otomansko cesarstvo in zato menimo, da mora Turčija prevzeti evropske standarde. Uh, Eh, in v 93. členu predvsem pozivamo Turčijo, da uskladi svojo politiko do Bosne in Hercegovine z politiko Evropske unije do tega vprašanja. Hvala. Grazie, onorevole Grdi. Hvala, gospod Griš, eno minuto trideset. Hvala, gospa predsedujoča. Turčija je ena od naj, eden od največjih partnerjev EU na Bližnem vzhodu. E, Turčija je dolgo že želi pristopiti Evropski uniji. Ta pristopna pogajanja trajajo že zelo dolgo in mnogo se je spremenilo v tem času in zato želim danes povdariti, da v vseh zadevah, naprimer človekove pravice, svoboda in tako naprej, je treba storiti še veliko v Turčiji. Ampak kljub temu moramo biti jasni, da je bil narejen tudi napredek, predvsem, ko govorimo o manjšinah. Tu ne govorim samo o kurdski manjšini, temveč tudi o iraških kurdih treba pa je seveda izraziti zaskrbljenost, kar zadeva svobodo govora, kar zadeva aretacijo novinarjev, kar zadeva nasilje proti opoziciji. E, brez rešitev teh vprašanj Turčija ne more razmišljati o pristopu k Evropski uniji, nista velja za rešitev ciperske krize. Dobili smo nekaj informacij o omejevanju interneta. E, predsednik vlade bo mogoče opustil ta poskus, to bi na vsak način bil korak v pravo smer. Mislim, da se moramo pogovarjati, da moramo ostati v dialogu s tem pomembnim partnerjem. Posebej v tem času, v času krize. Predvsem tudi krize v Ukrajini. Hvala, sedaj pa dobi besedo gospod Peterle, minuto 30.

Sedaj pa dobijo besedo eh, govorniki v okviru KHDI. Eno minuto. Kolegica Korkola. Hvala lepa. Danes smo slišali, da je 15-letni Bergin Elbe žrt umrtev oziroma umrl po dolgotrajni komi. Uh, eh, zadev ga je uh, eh, sozilec, kanister sozilcem. Sedaj smo dobili torej poročilo o napredku komisije. Demonstracije na, eh, v parku Gezi so v bistvu samo umisna etapa, vendar ne smemo pozabiti na žrtve. Predsednik vlade Erdogan mora Eh, je dal izjave, s katerimi je nekako preklical prejšnje obljube. Stranka je sedaj eh, postavljena ob, mislim, v težji situaciji. Že prej sem eh, pripravila pismo zaradi zlorabe Eh, oblasti, vendar še nisem dobila odgovora na to pismo. Hvala, gospod Anžon. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Razprava ta večer se mi zdi nekako surrealistična. Eh, namreč eh, mislim, da smo nekoliko svetohlinski Vse to, kar smo slišali, so bile negativne ocene situacije v Turčiji, politične situacije, pravosodne situacije, situacije na področju izobraževanja, na področju spoštovanja eh, manjšin in tako naprej. Ampak eh, kaj predlagamo komisiji v našem poročilu, da odpremo še več eh, pogajalskih poglavi? To je iluzija, iluzija, da bomo z odprtjem poglavi vplivali na razvoj dogodkov v Turčiji. Vendar mislim, da je to napačna poteza. Potrebujemo drugačno politiko do Turčije. Turčija je pomembna partnerica. Ampak eh, odprtje po glavi nekakor ne bo uh, proti utež eh, vladi, ki sprejemlja napačne poteze oprostite, ampak eh, ta parlament eh, niso izvolili Turki in eh, ni ga postavila Turčija, izvolili so nas evropski državljani in teh pogajanj žal ne morem podpreti. Hvala. Gospa Ljubčeva. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Gospod komisar, razpravljamo o poročilu ki eh, govori o pričakovanjih Evropske unije v zvezi z Turčijo. če Turčija res želi dobro sosedske odnose z Evropsko unijo, potem eh, bo vlada morala začeti sprejemati drugačne poteze. Trenutno vse njene odločitve kažejo, da je suverenost v Turčiji pod velikim vprašanjem. Poleg, pod velikim vprašanjem. Poleg tega je pomembno tudi, da eh, Turčija spoštuje mednarodne zaveze. Še zmeraj ne izpolnjuje določila, ki se nanaša eh, na Bolgarijo v protokolu iz Ankare. V resoluciji eh, Evropskega parlamenta iz leta 2008 smo pravzaprav zapisali isto, kot bi lahko dejali danes. Napredka ni bilo. Evropska unija pa mora ščititi interese svojih državljanov. Gospod Picula, hvala. Turčija je poseben partner Evropske unije in zato sem zato, da se pogajanja nadaljujejo, pa tudi če bi dolgo trajala sedanji eh, okvir procesa, eh, sledi smirnicam in je tudi korekten. Vse vse kandidatke morajo izpolniti iste pogoje. Torej gre za 23-24 eh, poglavje kot glavni poglavji. Eh, torej, slabi rezultati so slabi za Turčijo in tudi za EU. Eh, Obih, na obeh stranih so interesi v gospodarstvu, v znanosti, v energetiki, v, v, v privarstvu oka, okolja, privarnosti. Torej, Eh, Turčija eh, je sprejela več kot pol milijona sirskih eh, beguncev in zato z, um, zasluži tudi našno, našo pomoč. Seveda pa gre tudi za izolacijo ciprskih Turkov in prepričan sem, da bo brez vizumski sistem vodil k približevanju med objema partnerjema. Hvala. Grazie. Hvala gospod Papadopoulou. Ali gospa, gospa Papadopoulou. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi če poskušamo nekako olepšati vlogo Turčije, potem eh, realnost eh, je jasna. Eh, um, kršitev človekovih pravic, ne spoštovanje kopenhanskih meril korupcija. Vendar mi ne izrikamo sankcij, temveč nekako uh, arogantno se odzivamo na to. 15, 24, 25 poglavje. Turčija še ni eh, izvedla konvencije iz Ankare in tudi ni končala okupacije Cipra potem zahtevamo odpiranje 15. poglavja o energiji. Vendar eh, fregata Invros pred Ciprom je še vedno prisotna z dvema podmornicama. In eh, v bistvu je mesta, mesto Famagosta talec eh, pri vsem tem. Eh, in eh, Turčija tudi ne izvaja eh, ustreznega sklepa Združenih narodov in um, tudi eh, ciprčani so v turških zaporih. Na vsak način Turčijo mi nikoli ne kaznujemo in zato to osmeši pravzaprav cel pravni, pravni red EU. Evropska unija žal nagrajuje Turčijo na mesto, da bi jo kaznovali. Vendar moramo razumeti, da to ni pravi pristop. Hvala. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rad bi izpostavil element, eh, ki se mi zdi najpomembnejši eh, pri pristopu eh, Turčije. In sicer je to kurdsko vprašanje. Turčije ne moremo sprejeti medse, če ne bo na demokratičen način rešila vprašanja kurdov zato moramo uspodbuditi eh, postopek postavitve miru med eh, Turki in Kurdi. Potrebno je zahtevati spoštovanje kompromisa. PKK se mora odreči nasilju, eh, Turki pa morajo kompromis podpreti. Spoštovanje kurdske identitete in priznanje kurdov kot eh, manjšine je ključnega pomena, da bi lahko nadaljevali pogajanje s Turčijo. Hvala, gospod Tomažič. Zdi se mi, da bomo še nekaj časa razpravljali o tem, ali Turčija sodi v Evropsko unijo. Torej, kljub evropski perspektivi moramo reči, da smo navezani drug na drugo. Turčija je eh, v NATO, Turčija meji na Evropsko unijo. Eh, torej, zanima me pravzaprav nekaj drugega. In sicer povezanost med Evropsko unijo in Turčijo, to pomeni tudi odgovornost za obe strani. In Gre predvsem tudi za trgovanje z drogami in s heroinom iz Afganistana. Hrvaška je na tako imenovani eh, balkanski ruti pri um, tihotapljenju drog in tudi Turčija je na tej poti. Turčija sicer vsako leto zaseže velike količine eh, drog, ampak to ne zadostuje. Treba je še vložiti več sredstev za neutraliziranje te poti, kajti to bi bil pomemben korak. Uh, v boju proti trgovanju z drugami. Hvala. S tem eh, smo pri koncu uh, Catch the Eye in sedaj dobi se besedo komisar Füle. <clears throat> Hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje, predsedstvo sveta. uh, za Turčijo sem vedno pripravil dober uh, sklep za razpravo, vendar to redko uporabim, <laughs> kajti ta razprava me nekako spodbuja, kako naj se na najboljši način odzovem na to, kar sem slišal, ker gre za zelo širok razpon različnih eh, perspektiv, ki so bile nakazane. Torej, Eh, moj zadnji eh, komentar na pristop Turčije v času, v tem mandatu Evropskega parlamenta. Zato bom tudi malo bolj oseben in želim počrtati, povdariti tri točke. Prve, prvič. Samo ena pot je. Yeah kako postati članica Evropske unije. In sicer, da izpolniš vse pogoje vseh eh, poglavij, ni nobenih izjem pri temeljnih eh, pravicah, pri eh, pravni državi, pri odgovornosti, pri delitvi oblasti. Ni nekih prehodnih obdobij, ni eh, nekih bližnic, Eh, eh, ki bi spregledali ta proces, ki temelji na vrednotah in pogojevanje, izpolnjevanje tega je naš glavni instrument. In kar sem vedno spoštoval v tem domu, v Evropskem parlamentu, je bilo to, da postavite pravilna vprašanja in mi s tem pomagate najti pravilne odgovore. Eh, in upam, da boste tako pomagali tudi nasledniku. Če bi pravili vidno samo, da moramo zahtevati več, da mora ena stran zahtevati več in uh, biti bolj restriktivna pri odpiranju poglavi uh, eh, o pristopnih pogajanjih. Potem bi bilo to narobe, kajti z odpiranjem poglavi poglabljamo dialog in uh, Pri tem sem lahko odgovoril na najbolj relevantna vprašanja. Večkrat sem slišal že prej, ne danes, in sicer, da želimo kot Evropska unija biti merilo za reforme v Turčiji ali ne. Mislim, to je vprašanje, ali želimo biti to merilo, ta zgled ali ne. Druga stvar, ni druge možnosti za obsežno rešitev ciperskega vprašanja, kot ob upoštevanju načel, na katerih temelji Evropska unija. In vesel sem, da smo z vključitvijo Trči, Turčije tudi zabeležili določen napredek. Danes so se pogajalci srečali v zaščitenem območju Združenih narodov. In nadalje, ta pogajanja se bodo nadaljevala uh, v petek 14. marca. 31. marca pa bo srečanje uh, predsednikov vlad oziroma voditeljev teh držav. Je pa tudi še tretji element, element pri vsem tem. 15-letni fant je danes umrl. Mnogi ste to tudi povedali, pa več kot šest, 260 dneh v komi, eh, potem ko je bil ranjen, ga je ranil eh, rezervoar solzivcem eh, med protesti na, v parku Gezi. To je zelo žalostno, vendar to je tudi opomin na težnje turškega prebivalstva. In te težnje, te aspiracije turškega prebivalstva so vedno bile vodilo mojih prizadevanj. Najlepša hvala. Hvala. Sedaj pa dobi minister, besedo minister Kurkulas. Hvala. Želim se zahvaliti Evropskemu parlamentu za to zelo zanimivo razpravo. Mislim, da to jasno kaže, da je treba zagotoviti nadaljevanje ekonomskih in političnih reform v Turčiji. To je najboljša pot, kako nadaljevati in tako naj bi delali tudi v prihodnosti. Vse strani lahko veliko pridobijo od nadaljevanja reform v Turčiji. Predsedstvo eh, skupaj z državami članicami in komisija si prizadivajo za to. Turčija je pomembna partnerica Evropske unije in napredek eh, pri približevanju EU bo eh, v interesu nas vseh. Seveda pa odpiranje poglavij ni samo po sebi namen. To je ob koncu dolgega procesa in Turčija natančno ve, kaj je storiti. Eh, ko Turčija se je pogovarjala s tem eh, svetom, s komisijo, pa tudi bilateralno z državami članicami. Torej, kar se mora zgoditi je, da se izvajajo reforme reforme v zvezu, zvezi z eh, pravno državo, spoštovanjem temeljnih pravic, pa tudi um, skladnost in spoštovanje mednarodnih obveznosti. Um, širitev je medvladni proces, se pravi, da bo napredek v glavnem odvisen od Turčije. V primeru Turčije je odpiranje in zapiranje poglavi tudi eh, predmet eh, Eh, sklepov eh, sveta iz decembra 2006. Želim opozoriti vse na to, da, je, da bo vse odvisno od sposobnosti in volje Turčije za nadaljevanje teh prizadevanj. Če bomo nadaljevali v tej smeri, potem bo treba sprejeti, izvesti reforme, pa tudi sprejeti pogumne politične odločitve. Mi bomo eh, spremljali to dogajanje. Želim pa povdariti tudi pomen Evropskega parlamenta v tem političnem procesu, kajti eh, tu gre predvsem za željo ljudi v Turčiji, pa tudi za držav, držav članic, da bi še naprej zagotovili podporo eh, temu eh, postopku pri, približevanja Turčije Evropski uniji. S tem smo končali to razpravo. Glasovanje o poročilu bo jutri eh, ob 12. oziroma o predlogu resolucije.